na voljo, imamo tudi tolmačenje v vse jezike. Na kabinah tudi vidite, kateri jeziki so na voljo. Kaj je numero za Litvanijo? Bene. Benvenuti. Torej, dobrodošli. Dobrodošli vsi udeleženci na tem pomembnem skupnem srečanju. Vidim, da še niste našli tolmačenja v svoje jezike, tako da kabine so številčene, tako da lahko najdete svoj jezik tudi na podlagi številk. Thank you. la traduzione in lituano è la... V litovski jezik najdete tolmačenje na kanalu 15. Torej še enkrat lep pozdrav vsem udeležencem tega pomembnega skupnega srečanja. Skupaj ga organizirata odbor za industrijo ter litovsko predsedstvo svetu. Še posebej pozdravljam člane nacionalnih parlamentov, ki so posebej za to priložnost prišli v Brusel in ki se bodo danes oglasili v razpravi tudi zato, da prispevajo svojim mnenjem. Posebna zahvala gre torej litovskemu predsedstvu gospodu Žemaj Tajtisu, ki je podal to pobudo. No, vse zadnje ta tema pomembna tudi za našo prihodnost, namreč kaj se bo dogajalo na notranjem energijskem trgu. Evropski parlament večkrat organizira to vrstne pobude, pri katerih sodelujejo nacionalni parlamenti in predsedstva sveta. S tem pokažemo tudi, kako pomembno je medinstitucionalno in medparlamentarno sodelovanje v Evropski uniji. Današnje srečanje nam ponuja odlično priložnost za to, da si izmenjamo mnenja na poglobljen in odkrit način. Vsi nacionalni poslanci in evropski poslanci si bodo torej izmenjali mnenja o energijski politiki in vseh pomembnih vprašanjih povezanih s tem v zvezi. Energijska politika Evropske unije se trenutno nahaja na pomembnem razpotju. Najprej je treba dokončati notranji energijski trg. To je absolutna prednostna naloga, tako z vidika infrastrukture, kot tudi z vidika zagotavljanja večje konkurenčnosti in nižanja cen. V vseh državah prihaja do zamud, obstajajo precejšne razlike tudi, kar zadeva izvajanje pravnega reda. Ogromno postopkov zaradi kršenja je še vedno odprtih. Tudi gospodarska konjunktura je takšna, da moramo ponuditi takojšne rešitve, s katerimi si bomo zagotovili nekaj več cape tudi na dolgi rok. Ta razprava bo nedvomno pomembna in zanimiva dopodanski del bom vodila jaz, kolega Žemajtajtis pa bo predsedoval popodanski seji. Popodanska seja se bo začela ob 15. uri. Besedo sedaj predajam gospodu Žemajtajtisu. Izvolite. Dziękuję pani Amalii Sartori. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi, gostje, gospe in gospodje. Gospodarska rast, zaposlovanje, konkurenčnost, to so ključni cilji Evropske unije. Še posebej pomembni so v današnjem času, ko se celotna Evropska unija bori z globalno gospodarsko krizo in njenimi posledicami. Trajnostna energija, razumne cene, to so ključni cilji. Februarja 2011 je Evropski svet potrdil glavne cilje na področju energijske politike. Eden izmed teh ciljev je, da se dokonča notranji energijski trg. Poleg tega moramo poskrbeti za to, da po letu 2015 ne bo več energetskih otočkov v Evropski uniji. Če želimo opraviti oceno napredka, ki smo ga dosegli, lahko ugotovimo, da je svet maja sprejel cilje, ki jih je treba doseči do konca leta. Želimo si, da bi zagotovili nek celovit pregled nad energijsko politiko, predvsem zaradi tega, ker želimo zagotoviti enakopraven položaj med vsemi proizvajalci energije, tako pri nas kot tudi v tretjih državah. Trajnost energijskih verov in energetskih sistemov je zelo pomembno. Spostaviti moramo torej notranji energijski trg prav zaradi tega razloga. Zagotoviti je treba tudi ustrezno zunanjo razsežnost evropske energijske politike. Vse to so bile ključne prednostne naloge litovskega predsedstva. Vesel sem, da smo prejšnji teden na svetu za energijo sprejeli dve pomembni poročili in sicer poročilo o napredku pri dokončanju notranjega energijskega trga ter poročilo, ki se nanaša na spremembo zunanje razsežnosti evropske energijske politike. Kolegice in kolegi, sam bi rad podaril, da je svet prvič potrdil to vrstne dokumente. Litva je vložila v času svojega predsedovanja ogromno truda v to, da se dokonča notranji energijski trg, da se okrepi zunanja razsežnost evropske energijske politike. Prepričan sem, da bodo ti dokumenti zelo pomembni tudi v prihodnje, ko se bodo sprejemale dodatne odločitve na energijskem področju v Evropski uniji. Gospe in gospodje, sam bi se rad zahvalil gospe Sartori, predsednici odbora ITRE. Hvala lepa za vse, kar ste storili, tudi pri organizaciji tega skupnega srečanja, na katerem bomo govorili o energijskih vprašanjih. Hvala lepa tudi za osebno predanost tej tematiki. Hvala lepa, da ste povabili tudi nacionalne poslance, da se tudi oni lahko vključijo v to pomembno razpravo o ciljih energijske politike. Še enkrat bi rad vse prisrčno pozdravil na tem srečanju in zaželel vsem obilico uspešnih razprav. Hvala. Dobro. Najlepša hvala, kolega Žemajtajtis. Hvala lepa, da ste danes z nami. Hvala lepa tudi za te uvodne besede. Zagotovo so z nami tudi poslanci iz Litve. Hvala lepa tudi litovskim nacionalnim poslancem, ki so danes z nami. Hvala lepa tudi vsem ostalim. Sedaj pa predlagam, da se kar lotimo razprave. Do nekje 11.20, 11.30 se morajo zaključiti ti uvodni govori, kajti želimo zagotoviti tudi dovolj časa za razpravo. Najprej bi besedo predala za 10 do 15 minut prvemu gostu. Prosim vas, da govorite dovolj počasi, da vam bodo tudi tolmači lažje sledili. Sedaj pa res začnimo. Najprej gospod Jaroslav Neverovič, minister za energijo iz Litve. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, spoštovani člani nacionalnih parlamentov, gospe in gospodje. Na začetku bi se rad zahvalil, da ste mi dali priložnost, da se danes z vami pogovorimo o napredku, ki smo ga dosegli na področju oblikovanja notranjega energijskega trga. To je izjemno pomembna tematika. Če smem, bi z vami delil nekaj zamisli o energijski politiki Evropske unije, kako svet gleda na to. O čem pravzaprav govorimo? Govorimo o tem, da bi oblikovali en sam notranji energijski trg, v katerega bi vključili 28 različnih nacionalnih energijskih trgov in oblikovali enega samega. Naj še enkrat povdarim ključne cilje evropske energetske politike. Želimo zagotoviti trajnosten, vzdržen energijski sistem, okrepiti konkurenčnost, varnost, skrbo z energijo za državljane in industrijo, Pomembno je, da zagotovimo integriran, medsebojno povezan, konkurenčen notranji energijski trg. To je ključna prednostna naloga in če želimo to doseči, moramo skupaj oblikovati energijsko politiko. Več Evrope potrebujemo pri tem. Februarja 2011 so se vodje vlad in držav jasno zavezali temu, da do konca prihodnega leta dokončajo notranji energijski trg, da se po letu 2015 odpravijo ti energetski otočki. Na vrhu maja letos je Evropski svet svetu naročil naj do konca leta pripravi poročilo o napredku pri doseganju ključnih elementov, o katerih smo se dogovorili. Glede na to, da sta notranji in zunanji energijski trg močno povezana med seboj, nas je Evropski svet prosil tudi, da še enkrat pregledamo sklepe sveta iz novembra 2011, ki se nanašajo na zunanjo razsežnost Evropske energijske politike. Litvansko predsedstvo je prevzelo vodilno vlogo pri tej nalogi. Komisija in države članice so prav tako znatno prispevale s svojimi pripombami. Evropski parlament je izrazil svoje mnenje o tej tematiki takrat, ko je sprejel poročilo profesorja Buzeka na plenarnem zasedanju v septembra. Gre za poročilo o notranjem energijskem trgu. Zahvaljujoč vsem tem prizadevanjem smo pripravili tudi dve poročili, ki so jo podprli ministri za energijo prejšnji teden. Države članice so izjemno motivirane, to je zelo pomembno, če želimo doseči ključne cilje. Ti dve poročili torej povzemata vse tisto, kar smo dosegli do sedaj, poleg tega pa opredeljuje ta področja, kjer se bomo morali še nekoliko bolj potruditi. Harmonizacija trgov in pravil na področju delovanja omrež omrežji in infrastrukture se mi zdi ključno za uspešno delovanje energijskega trga. Če bi moral sedaj podati oceno, kaj se dogaja s projekti na tem področju, lahko gotovim, da smo dosegli velik napredek pri integraciji trgov. Vseeno pa še nismo prišli do končnega cilja. Če želimo opredeliti ključne elemente, ki so pomembni za naše nadaljne delo, potem moramo poštevati tudi tisto, o čemer so se države članice dogovorile v okviru poročila o notranjem energijskem trgu. Najprej moramo praviti dodatno liberalizacijo energijskega trga, tretji energijski svežen moramo v celoti začeti izvajati, istočasno pa moramo ustrezno poskrbeti tudi za omrežje. S tem bomo zagotovili predvidljivo, stabilno, urejeno področje delovanja, tudi na energijskem trgu, s tem bomo zagotovili večjo konkurenčnost in enakopravnost vseh akterjev. Želimo si, da bi uspešno med seboj povezali tudi omrežja. Pri tem so pomembni regulatorji. Na voljo imamo interna pravila, ki spodbujajo čezmejno delovanje in pa integracijo trgov. Še en kritičen element, na katerem bo treba nadalje delati, pa se nanaša na razvoj kritične infrastrukture. Tu moramo res nujno ukrepati, potrebujemo medsebojno povezan trg, to je predpogoj za celovito delovanje notranjega trga, to je tudi hrtenica potem za nadaljni pretok plina in nafte, kjer jo potrebujejo. Če želimo to doseči, potem se mora Evropska unija soočiti tudi številnimi naložbenimi izzivi. Energetske otočke moramo med seboj povezati zagotoviti večjo predvidljivost tudi pri nihajočih virih, obnovljivih virov energije. Oblikovati moramo projekte, ki so v skupnem interesu. Ko je komisija sredi oktobra sprejela prvi seznam na tem področju, je vse skupaj predstavila na začetku novembra tudi na konferenciji o infrastrukturi v Vilni. Na tej konferenci smo uspeli podati pregled tega, kaj je Evropska unija že dosegla, kaj nas še čaka v prihodnje, kakšne rešitve lahko še najdemo za to, da dokončamo notranji energijski trg. Ustrezno financiranje in regionalno sodelovanje sta bistvenega pomena za ustrezno izvajanje PCI-jev. Tudi javnost mora sprejeti vse te projekte, če želimo uspeti. Na tej konferenci smo izkoristili priložnost za komuniciranje z javnostjo glede infrastrukturnih projektov na tem področju, tako imenovanih PCI. Upam, da bomo do konca leta pripravili dokončen seznam teh institucij projektov kritične infrastrukture. Podpora tem projektom pomeni, da smo že v fazi izvajanja projektov. To je zelo pomembno za nadaljni razvoj trga in za integracijo sistemov. 238 PCI-jev je izbralo 12 regionalnih skupin. Želimo zagotoviti ustrezno povezanost med državami članicami. Seznam teh projektov se nanaša na oska grla, ki jih je treba odpraviti, če želimo dokončati notranji energijski trg. Več kot 5 milijard evrov bomo namenili za nekonkurenčno energetsko infrastrukturo iz evropskega proračuna. Brez te podpore bi bilo praktično nemogoče izvajati vse te PCI-je. Projekti bodo prispevali k temu, da se odpravi energijska izolacija, prispevali bodo k temu, da države članice povežejo med seboj svoje vire, dobavne poti in rezerve. S tem bomo izboljšali tudi povezljivost v Evropski uniji nasploh. Na področju elektrike je treba zagotoviti ustrezno čezmejno povezljivost. Predvsem je treba izboljšati zmogljivosti. Vse države bi morale doseči 10-odstotno medsebojno povezljivost. Tudi pri plinu bo prišlo do sprememb. Standard N-1 bodo izpolnile skoraj do vse države članice, kar pa zadeva dostop do novih energijskih virov. Vse države članice bodo imele možnost dostopati do vsaj dveh virov. Seznam PCI-jev je edinstven, ne samo zaradi oblike, temveč tudi zaradi same vsebine. Poleg medsebojne povezljivosti posameznih držav članic in doseganja določene ravni Medsebojne povezljivosti seznam PCI vsebuje tudi tiste projekte, ki povezujejo in integrirajo vse energijske sisteme. V mislih imam naprimer projekt Synchronius med, Balkan, med uh, baltskimi državami in preostalo Evropo. S tem bodo tudi baltske države v celoti vključene v evropski energijski trg, ne samo z vidika trga, temveč tudi z vidika sistemov. Seznam PCI je izvrsten primer tega, kako Evropa lahko deluje na solidaren način, kaže tudi, kako se lahko regionalni trgi med seboj povežejo in oblikujejo enoten energijski trg. Pred nami je zelo jasna naloga, vse te prednostne projekte bo treba začeti izvajati. Če želimo stvari izvesti v praksi, moramo urediti tudi regulativna vprašanja. Nekaj vprašanj je še nerešenih in teh se moramo lotiti še preden se lahko razglasi notranji trg kot dokončan. Razvezati je treba prenos, poleg tega je treba povezati med seboj omrežja tudi za obnovljive vire energije, potem moramo omogočiti tudi potrošnikom, da igrajo bolj aktivno vlogo. Do konca leta 2013 bomo zagotovo storili velik korak na poti k dokončanju notranjega energijskega trga. Poskrbeli bomo za to, da enostranske politične izbire ne bodo ogrozile vsega napredka in razdrobile trga. Na nekaterih področjih energijske politike so še vedno države članice tiste, ki so najbolj pristojne. Kar zadeva subvencije za obnovljive vire energije, te so v tem trenutku popolnoma nacionalne in v praksi so pravzaprav te subvencije predmet konkurence za ostalimi državami, kar kaže, da lahko tudi sami povzročimo kolateralno škodo za notrni trg s tem, ko ga drobimo in izkrivljamo. Smo pa priča nekaterim pozitivnim premikom na tem področju. Nedavno sporočilo Komisije o javnih posredovanjih na električnem trgu ponuja jasno smeritev glede tega, kaj lahko storimo v okviru nacionalnih schem, zlasti ko gre za krepitev vloge potrošnikov pri trgu elektrike in za krepitev zmogljivosti. Glede zmogljivosti za proizvajanje ustrezne energije in novih generacij verov lahko povem, da bomo storili vse, da trga ne bomo ogrozili. Tudi za trg električne energije potrebujemo bolj celovit pristop, opraviti bo treba eksante pregled pogojev in potreb vzpostaviti ustrezne mehanizme za plačilo. Celovita ocena teh meril je tista, ki bo preprečila izkrivljanje na trgu in neučinkovito delovanje. V mislih imam predvsem podporo neučinkovitim in neuspešnim obratom. Gospodinstva in podjetja so tista, ki skrbijo za popraševanje na trgu elektrike. Ti akteri bi morali biti upravičeni do nižjih cen, istočasno pa bi morali prispevati k temu, da se izboljša infrastruktura brez predragih dodatnih naložb. To je pomemben element integriranega trga, ki bo prispeval k zanesljivosti in počinkovitosti sistema. Gospod in gospodje, Pri vprašanju infrastrukture in regulativnega okvira smo dosegli precejšen napredek, sedaj pa je treba vse to, kar smo dosegli, izvajati v praksi. To je edini način, kako lahko svoja pričakovanja uresničimo tudi v praksi. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa ministru za energijo, gospodu Neveroviču. Sedaj pa besedo dobi kolega Buzek, evropski poslanec. Govoril bo o tem, kako lahko notranji energijski trg naredimo bolj učinkovit. Izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsednica. Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Lep pozdrav tudi nacionalnim poslankam in poslancem. Ukvarjamo se z izjemno pomembno temo. Pogovarjali se bomo o energiji. Energija je izjemno pomembna za naše gospodarstvo, še posebej, če želimo ponovno industrializirati Evropsko unijo. Zdi se, da je to nujno. Želimo biti konkurenčni posod po svetu, izboljšati moramo svojo proizvodnjo, če želimo to doseči. Cenovna politika je prav tako pomembna, tako da se strinjam s tem, kar je povedal litovski minister. Litovsko predsedstvo se počasi izteka, dragi prijatelj. Je pa litovsko predsedstvo storilo izjemno veliko na poti k uveljavljanju notranjega energijskega trga. Prispevali ste tudi k temu, da se je zmanjšal razkol med državami članicami. Zagotovili ste tudi več naložb za infrastrukturo. Tako da smo storili izjemno velik korak naprej v teh šestih mesecih litovskega predsedovanja. Mislim pa, da bi morali podariti vse tisto, kar je dosegla Evropska komisija od začetka svojega mandata 2009-2010. V začetku leta 2010 je bila imenovana nova komisija. Ogromno dela ste upravili na področju zakonodaje, predvsem, ko gre za vzpostavitev notranjega energijskega trga. Lahko se vprašamo, zakaj. Čemu je to namenjeno? Temu, da oblikujemo izhodno strategijo iz te krize oživitev gospodarstva ni dovolj, stabilnost finančnih sistemov ni dovolj, izhodna strategija pomeni, da bo rasel BDP plus 3 plus 4 plus 5. Kakšna urodja imamo na voljo v tem trenutku? Evropska unija ima enotni trg. Smo tik na tem, da odpravimo 150 oskih grl. Mislim, da bi morali uveljaviti enotni trg na vseh področjih, to je zelo pomembno. Druga pomembna zadeva je inovativnost. Evropo želimo ponovno industrializirati, želimo si, da bi bilo gospodarstvo bolj inovativno. Potem pa je tu še vprašanje energije, varna oskrba z energijo, to je izjemno pomembno cene morajo biti dostopne, torej čim nižje. Predvsem pa je treba zaščititi tudi okolje, no to ne smemo pozabiti. Enotni energijski trg oziroma notranji energijski trg lahko izkoristimo za to, da izboljšamo tri pomembne zadeve. Kot prvo uporabimo lahko vse vire, ki so na voljo na ravni držav članic. Lahko odpremo trg energije in s tem dosežemo čim nižje cene. Poleg tega bi morali zagotoviti večjo usklajenost pri nabavi plina izven Evropske unije. S tem bomo oblikovali tudi veliko trdnejše stališče v pogajanjih z zonanjimi partnerji. Upoštevati moramo tudi stabilnost, predvsem pravil, ki veljajo za notranji trg. Potem so pa tu še cene. Cene morajo biti zanesljive, gotovost je treba zagotoviti predvsem za akterje, ki želijo z naložbami prispevati k našemu trgu. Vse te akterje moramo prepričati v to, da znamo zagotoviti stabilne cene tudi na dolgi rok. Težko je pripraviti kakršen koli poslovni načrt za te večje naložbe, če ni stabilnosti. Vse bi morali organizirati na tak način, kot sem ravno kar povedal. Tako bo notranji energijski trg prispeval k večji varnosti, konkurenčnosti cen, dostopnosti cen in k zaščiti okolja. Kaj moramo še storiti za to, da se končno oblikuje notranji energijski trg? Bom predstavil stališče, ki sem ga zauzel pri pripravi svojega poročila o notranjem energijskem trgu EU. Pred enim letom je komisija objavila sporočilo, ki se je nanašalo na predhodno poročilo o notranjem energijskem trgu. Moje poročilo pa je bilo potem odziv na sporočilo Evropske komisije. Infrastruktura je zagotovo ključnega pomena, zagotoviti je treba čezmejne povezave. Ministr Neverovič je pred nekaj minutami podal nekaj širših informacij s tem v zvezi. Dejansko je bila ta naloga prednostna naloga na energijskem področju, saj za litovsko predsedstvo. Gospod minister, to je izjemno pomembna prednostna naloga. Če ni povezljivosti, potem ni enotnega trga. Potrebujemo plinovode, električno omrežje in vse to mora delovati tudi preko notranjih meja v Evropski uniji. Na voljo imamo sklad za povezovanje Evrope. Skoraj da 6 milijard evrov je na voljo v tem skladu. Ta sredstva bi morali uporabiti tudi za zagotavljanje najbolj pomembnih povezav. Poleg tega bi morali upoštevati tudi vzhodne in južne sosede, ki so združene v tako imenovano energetsko skupnost, devet držav, vse skupaj tri iz vzhodnega partnerstva, Ukrajina, Moldova in Gruzija, ter šest držav iz Zahodnega Balkana. To so države, ki še niso članice Evropske unije. Zelo pomembno je, da predstavimo vse predloge da se uskladimo z vsemi preomenjenimi partnerji, ker moramo poskrbeti za ustrezno ravnotežje med popraševanjem in ponudbo, uskladiti je treba energijske vire, potem je tu vprašanje prenosa energentov to vse je pomembno za naš notranji trg, pri čemer moramo uporabiti zasebna sredstva, nacionalna sredstva, v nekaterih primerjih tudi evropska sredstva, naprimer iz sklada za povezovanje Evrope. Naslednja zadeva. Potrebujemo skupna pravila, ki bodo veljala na notranjem energijskem trgu. Najprej moramo zagotoviti enakopraven, pravičen dostop do omrežij, do plinovodov in naftovodov za vse akterje. To je izjemno pomembno pravilo. Podjetja izvan Evropske unije morajo resno jemati pravila, ki veljajo za notranje energijski trg v Evropski uniji. To je nujno za voljo pravične trgovine. Potem distribucijske kode morajo biti podobne ali vsaj kompatibilne. Danes velja, da skoraj da vsaka država članica uporablja različne kode. Regulatorji pri tem igrajo izjemno pomembno in odgovorno vlogo. Tako nacionalni regulatorji kot tudi agencija za regulatore, ki delujejo na evropski ravni. Potem je treba zagotoviti podporo za obnovljive vire energije. Ta podpora mora biti dosledna. Nemogoče je trgovati na področju obnovljivih virov energije, obnovljive elektrike, če ena država odločno podpira obnovljive vire energije, druga država pa ne. Gre za neke vrste dumping. Korak za korakom bi torej morali stopati naprej pri pobudah, ki jih oblikujemo, pa to ne velja samo za fosilna goriva ali za jedrsko energijo, to bi moralo veljati tudi za obnovljive vire energije. Morda bo to veljavno leta 2020. Bo pa to zagotovo pomembno za naš trg električne energije. mislim, da bi morali tudi prekiniti z eh, regulacijo cen. Ne bi smeli regulirati cen na ravni držav članic, ker to ni zdravo z vidika konkurenčnosti, konkurence. zagotavljanja določene ravni cen. ne smemo pozabiti na ranljivi del trga, na potrošnike. Nekateri potrošniki vedno potrebujejo veliko pomoč, morda 20 do 15 odstotkov je takšnih akterjev, pri ostalih pa bi morale veljati odprte cene. Kot je rekel minister Neverovič, oblikovati je treba trg, ki bo prijazen do uporabnikov, še zadnja zadeva. Evropska unija, torej komisija, parlament, svet, vsi smo pripravili ogromno zakonodajnih aktov na tem področju. Najbolj pomembna zakonodaja je energijski svežen v času češkega predsedovanja marca 2009 smo se o tem pogovarjali. rok za izvajanje vsega sprejetega v letu 2009 je bilo leto 2011. 18 držav članic je že začelo izvajati tretji energijski svežen. Na voljo pa imamo še cel niz drugih zakonodajnih aktov, naprimer uredba o doba, varni dobavi nafte in plina. To je pomembno predvsem z vidika zagotavljanja varne dobave plina, potem je tu uredba o jedrski varnosti, potem je tu mehanizem o medvladnih sporazumih med državami članicami in tretjimi državami na področju energije. Želimo si, da bi v pogajanjih z zunanjimi partnerji imeli čim bolj trdno stališče. Pomembna je tudi infrastruktura na energijskem področju, predvsem, ko gre za čezmejno infrastrukturo. Gospe in gospodje, prihajate iz različnih držav članic. Pomembno je, da nacionalni parlamenti in vlade izvajajo zakonodajo, ki jo sprejemamo mi. Na notranjem energijskem trgu vlada tu predvsej pomankljivosti, ogromno stvari je pripravljenih, pa se ne izvajajo pred tremi leti sem skupaj z Žakom Delorjem, nekdanjim predsednikom Evropske komisije, predlagal neke vrste Evropsko energijsko skupnost. To je bilo pred tremi leti. Začeli smo z neko politično zamislijo, kako oblikovati skupno energijsko politiko, tako kot jo imamo naprimer na področju kmetijstva, SKP, nekaj podobnega. Tri leta kasneje pa ugotavljamo, da je parlament skupaj s komisijo odločno podprl to odlično zamisel. Sedaj pa je čas za izvajanje zakonodaje na ravni držav članic. Potrebujemo dodatna sredstva za čezmejno povezovanje. Izvajati pa moramo tudi vse rešitve za prosto trgovino na energijskem trgu v Evropske uniji. Če bomo storili vse to, lahko pričakujemo tudi gotove, stabilne cene, konkurenčne cene, dostopne cene ter zaščito okolja in podnebja. Hvala. Hvala lepa predsedniku Buzeku za ta prispevek. tem govorom je jasno pokazal, kako strastno in predano spremlja to tematiko v imenu Evropskega parlamenta. Sedaj pa nadaljujemo. Komisar Oettinger se je opravičil, danes ga ne bo, zato ker je moral v zadnjem hipu odpotovati na misijo. Z velikim veseljem pa zato pozdravljam Filipa Lova, generalnega direktorja GD -ja za energijo. On vedno sodeluje pri delu komisije, poleg tega pa vedno upošteva tudi mnenje parlamenta. Filip. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod minister, spoštovane poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov. Veseli me, da lahko danes tu zastupam komisarja Oettingerja ki danes dejansko sodeluje na slovesnem podpisu prve eh, odločitve o investicijah v plinovod z južne strani v Bakuju. Hvala predsedniku oziroma predsedujočemu sveta, že maj Dajti so. Dialog z nacionalnimi in eh, evropskimi parlamenti še nikoli ni bil tako ključnega pomena, kot je danes. Kajti absolutno ključnega pomena je, da imamo močno konvergenco med nacionalnimi in evropskimi politikami na področju energetike, če želimo doseči naše skupne cilje. In dejal bi, da ta razprava poteka v pravem trenutku. Komisija je bila naprošena, da poda predloge v mesecu januarju, v pripravi na dva Evropska sveta, februarja z področja konkurenčnosti in potem, eh, kar zadeva energetske cene in eh, obdobje po letu 2020. V kontekstu našega sodelovanja, torej med parlamentom, svetom in eh, komisijo o okviru po letu 2020, so se stvari dokaj spremenile po tem, eh, ko smo zastavili cilje. Leta 2008 imeli smo nekakšno popolno nevihto okrog energetske politike, še posebej, kar zadeva učinek finančne krize in eh, učinek recesije, ki je, kar je imelo vpliv na investicije v tem prehodu na nizkooglično gospodarstvo. Tudi Fukushima nam je znižala mm, izbir, znižala raven izbire, ko gre za nizkooglične energente. Prav tako se je pokazala vrzel v konkurenčnosti med uh, Zahodno Evropo in preostalo Evropo in preostalim svetom. Prav tako je vse skupaj povečalo tudi pomisleke glede cene energentov. Cene energentov so se povečevale sicer cene ostalih proizvodov pa ne. To je mm, predvsem bila posteljica azijskega popraševanja po energentih, pa tudi drugih dejavnikov. In če pogledamo nazaj na tradicionalne eh, starodavne cilje ustanovitve enotnega medsebojno povezanega trga energije v Evropi, predvsem kar zadeva elektriko in plin, lahko v tem kontekstu povemo, da je izpopolnitev tega notranjega eh, trga nujna opcija, ne glede na to, kakšna bo politična odločitev glede naslednje faze zmanjševanja in odpravljanja posledic podnebnih sprememb. Če se spomnite energetskega načrta do leta 2050, to ni bila strategija, ampak to je bil dokument, ki je stališča komisije na podlagi ekonomskih modelov pojasneval, kakšne bodo tiste stvari, ki jih bo v vsakem primeru treba postoriti in ena od teh je vsekakor bila izpopolnitev notranjega trga, prav tako pa se moramo vsi zavedati, da imamo bistveno več elektrike v sistemu, da bomo potrebovali več obnovljivih virov, pametnejšo infrastrukturo in da bo treba veliko še postoriti na področju energetske učinkovitosti, če želimo doseči naše cilje. Naša dožnost je, da vzpostavimo takšne okoliščine, da bo ta energetski eh, prehod stal čim manj in kot je predsednik Buzek ravno kar dejal, izpopolnitev notranjega trga samega po sebi lahko bistveno prispeva k eh, obnovi gospodarstva na splošno. In eh, ni le komisija in ni le parlament eh, tisti, ki se strinjata glede tega področja. Zelena knjiga komisije za podnebno energetsko politiko po letu 2040 kaže, da obstaja široko soglasje glede prednosti in neutralnega energetskega trga, prav tako močna podpora na daljni integraciji trga, namesto da bi eh, preprosto skoraj eh, sprejeli nadaljno in ponovno fragmentacijo trga. Nedavna študija, ki smo jo mi financirali, kaže, da strošek neizpopolnitve notranjega trga lahko ocenimo na približno 40 do 70 milijard evrov na letni ravni, če se torej ne isto polni notranji trg, če ne zagotovimo tistih prednosti, ki jih ta možnost ponuja, če ne zagotavljamo tistih prednosti, ki jih ponuja zanesljivo skrba na način, ki bo stroškovno učinkovit za vsako državo in za vsako podjetje v Evropski uniji. Ne glede na eh, cilje, ki jih vzpostavljamo za podnebno politiko po letu 2020, je ključno, da se te cilje dosegajo na stroškovno učinkovit način. Notranji trg je zatorej temeljni predpogoj za uspeh tega širšega okvira. Mi na komisiji seveda delamo vse, kar je v naši moči, da bi širili to vest in da vladam izpostavljamo njihovo obveznost, da sprejmejo zakonodajo o evropskem notranjem trgu na področju energetike. Prav tako vse čas ponavljamo ekonomske argumente, ki govorijo v prid delujočemu notranjemu trgu na področju energetike. Ta vseevropska razsežnost eh, energetskega trga nas eh, ne sme mm, nekako zavesti v to, da stvari preskakujejo tako iz nacionalne na evropsko raven, kajti najpomenejše pri trgovanju z energenti, pri investicijah v energetiko je, kako to početi z najbližjimi sosedi, kajti fizične povezave in skupni cilji so ključnega pomena. Solidarnost, ki smo jo že razvili na področju trga plina, je nekaj, kar bi veljalo razširiti tudi na trg električne energije. Na podlagi zakonodaje, ki je na voljo in tudi kar je predsednik Buzek v svojem poročilu izredno podporil in kar so povdarili tudi že drugi člani tega odbora, je pomembno, da se povdari eh, tudi pomen evropskih, vse evropskih um, kodeksov za energetska omrežja. Prav tako moramo bolje ugotoviti, kako eh, cene in stroške vplivajo na naš konkurenčni položaj. Ena stvar je jasna, to je pomembno temeljno načelo. Trgi so se izkazali za to, da so vsaj najbolj primerno, če že ne najbolj učinkovito orode za to, da dobivamo energente v pravem času za pravo ceno, tako da na eh, veleprodajni kot na maloprodajni ravni. Sicer, če se tega ne lotevamo na ta način, se zatekamo k kratkoročnim ukrepom, ki na dolgi rok trgu preprečujejo, da bi izboljšal svojo učinkovitost. Naj vam dam tri primere tega. Kot prvo, države članice morajo sprejeti nek nov celovit pogled na to, kako posegajo na trge. Kajti poseganje na trge, izkrivljanje trgov se dogaja na več ravneh te verige. E, eno je tako imenovana zaščita reguliranih cen. Sveda je to potreba po nekakšnem prehodnem obdobju, to je nujno zato, da pridemo do učinkovitega delovanja trga. Potem je tu vprašanje e, popustov, rabatov za energetsko, energetsko intenzivne panoge in seveda posledica, ki jo ima to na gospodinstva in ostale porabnike in potem tudi preveč eh, radodarne scheme podpor za že zrele in razvite tehnologije. Prav tako obstaja prevelika težnja nacionalnih operaterjev, da kapacitete ohranijo nekako v eh, rezervi. In to ima pogosto krat negativne učinke in eh, Jasno je, da ima to tudi zelo pomembne čezmejne učinke, sploh tam, kjer je eh, prenosna kapaciteta že tako ali tako zelo visoka. In, ja, mislim, da moramo se zato odločiti, zato, da se nacionalne politike čim bolj zbližujejo, ne da se čim bolj oddaljujejo. Kot sta minister in tudi predsednik Buzek že dejala, ne moremo več tolerirati ne sprejemanja dogovorov, ki so že bili sprejeti na široki ravni, na zakonodajni ravni, tako v parlamentu kot v svetu. Ko se nekaj dogovorimo, je treba to tudi izvajati v praksi, v vseh državah članicah. Nesprejemljivo je, da se škodi notranjemu trgu s tem, da se ne eh, prenaša, implementira in uveljavlja zakonodaje ki je že sprejeta. In eh, komisija to ne bo popuščala, bodi si pri postopkih zaradi kršitve ali eh, pri postopkih eh, zaradi neopravičene dodelitve državne pomoči. Tretji energetski svežnje je bil sprejet leta 2009, marca 2011 je bil rok za prenos v nacionalno zakonodajo, dve leti in pol kasneje imamo še vedno 12 odprtih primerov zaradi neprenosa teh direktiv in devet teh primerov komisija zdaj že obravnava pred Evropskim sodiščem, eh, trije primeri pa so eh, predmet eh, nedavnega mnenja, ki ga je komisija pripravila v zvezi z sebimi državami članicami. Prav tako ocenjujemo skladnost nacionalne zakonodaje, saj je veliko teh dokumentov bilo sprejetih nedavno. Prav tako imamo ogromne potrebe po investicijah za delujoč energetski trg in to pomeni, da potrebujemo dovolj proizvodnih kapacitet in prenosnih kapacitet. In zadeva deluje tudi v obratni smeri. Tam, kjer trga ni, se investicije ne izplačajo ali pa so neočinkovite, ker ni gotovosti glede tega, kaj dejansko je, okvir znotraj katerega se gibljemo. Če mu damo možnost, bo vse evropski energetski trg investitorjem ponudil uh, stabilnost investicij, ki jo potrebujejo, prav tako res eh, svoje vrstne in zanesljive cenovne signale, ki jih potrebujejo. Komisija bo še naprej uporabljala svoje poblastile, zato da državam članicam eh, kaže pot v smeri popolne implementacije. Pomemben eh, element dosedanje razprave, ki bo v veliki meri prispeval k temu, da se razprava ponovno usmeri v evropske rešitve vezane na cene, eh, je poročilo, o katerem sem govoril prej, poročilo, ki ga pripravljamo za februarski svet za konkurenčnost. Agencija, odgovorna za koordinacijo nacionalnih eh, regulatorjev, ACER, je prejšnji teden pripravila svoje eh, poročilo, pregledno poročilo in zaključki so jasni. Cene za končne uporabnike so se zopet dvignile 4 do 5 odstotkov za elektriko in 10 odstotkov za plin širom Evrope. In zato potrebujemo popolno transparentnost, kar zadeva razloge za to povišanje cen. Potrebujemo tudi jasen upogled v posamezne komponente, energija, davki eh, in pa omrežnine. Komisija zadeve že preizkuje. Eh, obdavčitev in pa omrežnine zdaj predstavljajo približno 50 odstotkov končnega računa in eh, prav tako so razlike med državami članicami zelo velike. Notranji energetski trg eh, bo odpravijo težave na energetski komponenti. Manjša, ko je ta komponenta, manj je možnosti za konkurenco. Spoštovane poslanke in poslanci, ministri, vi imate v rokah usmeritev nacionalnih politik. Prav tako imate možnost vplivanja na evropske politike, da te dejansko upoštevajo nacionalno in regionalno realnost. Naš komisar je večkrat dejal, da vlade govori eno, žal pa počno potem eh, nekaj čisto drugega v preostalih dneh v tednu, ko niso v Bruslju. Skratka, na ravni besed vse države članice podpirajo notranji trg, dejansko pa so stvari drugačne. Če resnično želimo naše državljane in naše gospodarstvo obvarovati pred visokimi cenami energentov, je najbolje to, da ne zagotavljamo Eh, cen pod dejansko vrednostjo, ampak da zagotovimo dobro delujoč trg, da bodo lahko voljivci dejansko imeli pošteno ceno. Investitorji vedno želijo više cene, državljani vedno želijo niže cene. In eh, trgu moramo pa pustiti, da ugotovi, kaj je potrebno in državi moramo spodbujati dobavo energentov tam, kjer je ta potrebna. Hvala lepa, gospod Lov, za ta prispevek. Sedaj pa začenjamo z razpravo. Ogromno se vas je prijavilo k besedi. Zato prosim, da se res strogo držite dodeljenega časa za govor. Pravila so naslednja. Najprej bosta dva nacionalna poslanca dobila besedo, potem en evropski poslanec in tako naprej v istem zaporedju 2-1-2-1. Dve minuti pa ima na voljo vsak, ki se bo oglasil v razpravi. 20 se vas je že prijavilo k besedi, tako da kar začnimo. Aha, kdo želi besedo? Oziroma, kdo želi besedo na izpolni list, request for speaking time, ta list ste prejeli, če želite besedo, ga torej izpolnite začenjamo pa z članom iz odbora za gospodarstvo iz Litve. Kolega Vizajte. Gerbama ponja Pirmininke, e, noriu. Hvala lepa, gospa predsednica. Kot prvo mi dovolite, da se zahvalim vsem govornikom, ki smo jim danes prisluhnili. Kot poslanka v Litovskem parlamentu lahko povem, da sem z velikim veseljem danes to slišala, kakšen napredek je bil dosežen na področju energetike pod litovskim predsedstvom. Izpopolitev Evropskega notranjega trga na področju energetike je namreč ena ključnih prioritet. To bi moral biti naš ključni cilj v prihodnjem desetletju. Tekom eh, tega prihajajočega desetletja in tudi kasneje, mislim, da v Evropi ne bi smeli več imeti tako imenovanih energetskih otokov. Kljub vsem prizadevanjem za liberalizacijo trgov in eh, za implementacijo tretjega energetskega svežnja, smo v zadnjem desetletju bili priča zgolj poviševanju cene energentov. Potrošniki niso ravno najbolj aktivni pri zamenjevanju dobaviteljev, pa tudi dobavitelji ne poslujejo ravno transparentno, kar zadeva povečevanje oziroma poviševanje cen. Kar zadeva poviševanje cen oziroma sodelovanje s tretjimi državami, moramo govoriti v en glas. Ampak to seveda ne sme biti takšna enkratna izjava, temveč se moramo osredotočiti na doseganje rezultatov. Mi si resnično želimo bolj dosledno, bolj poenoteno evropsko politiko, kar zadeva eh, plin iz skrilavca. Prav tako potrebujemo bolj dosledno in bolj enotno politiko glede obnovljivih virov energije, da bi na ta način dosegli bolj konkurenčne cene. Sedaj pa talita sajatoja. podpredsednik odbora za gospodarske zadeve, podpredsednica gospod, odbora za gospodarske zadeve iz Kosova. Ehm, cara signora Sartori, io voglio ringraziare in nome di... Hvala lepa, gospa Sartori, v imenu Kosovskega parlamenta bi se vam rada zahvalila, da ste povabili delegacijo iz našega parlamenta, iz odbora za energetsko vprašanje in tako naprej. Uh, about, uh... Torej, spregovorila bi rada o izzivih, dosežkih in o perspektivi na tem področju na Kosovu. Zelo smo, zelo nas veseli eh, tu prisluhniti idejam o enotnem energetskem trgu, da tudi neposredno omenjate države na Zahodnem Balkanu kot prihodnje članice tega enotnega energetskega trga. Kosovo se sooča s številnimi težavami eh, in eh, energetika je eden teh problemov. Prenosni sistemi, eh, proizvodnja energije, medsebojne povezave in tako naprej. Eden od dosežkov je privatizacija distribucijskega sistema, ampak lahko povem, da to ni bilo ravno enostavno. Z Srbijo preprosto še nimamo sporazuma na področju energetike in upamo, da bomo v prihodnje lahko naredili večji napredek na področju energetike. Kar zadeva evropsko zakonodajo, lahko povem, da v našem parlamentu vsak zakon, vsak predlog zakona, ki se vloži v parlamentu, preverimo, ali je skladen z evropskim akijem in eh, naša zakonodajna služba, mislim, da bi morala bistveno bolj sodelovati z vami, da se mogoče na ta način lahko v prihodnje izognemo problemom, ki se potem sčasoma pojavijo in da Kosovo lahko pripravimo na to, da postane učinkovit sestavni del enotnega energetskega trga v prihodnosti. Lahko povem, da predsednica prekinja. Hvala lepa, hvala lepa tudi za prijazne besede v italijanščini. Sedaj pa kolegica Pilar del Castillo iz eh, Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa vsem članom panela, še posebej hvala lepa litovskemu predsedstvu. Sama bi želela zelo na kratko zastaviti vprašanje gospodu generalnemu direktorju Lovu. Namreč zdi se, da bo komisija objavila neke vrste sporočilo in sicer o ciljih energijske politike in politike na področju podnebnih sprememb. Nekje konec januarja naj bi to objavili. Vsaj takšne so naše informacije, informacije, ki smo jih prejeli v odboru. Ne vem, ali gre za belo knjigo ali za kaj podobnega. In s tem v zvezi bi vas rada vprašala nekaj glede samih ciljev z področja podnebnih sprememb. Ne vem, kako si je komisija zamislila vse skupaj, kako naj bi zadeve obravnavali. Danes poteka ena razprava, bo potem morda potekala še druga, tretja. Zanima me, kakšne možnosti imamo zlasti v luči različnih virov energije hvala lepa, Pilar. Kolega Stamenitis je naslednji član odbora za trgovino in proizvodnjo iz Grče. Izvolite. Hvala lepa gospod predsednica, spoštovane poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov, poslanke in poslanci Evropskega parlamenta. Evropska energetska politika se trenutno sooča z resnimi izzivi in uh, sicer zato, ker je težko zagotavljati dostop do virov energije, ki bodo potrošnikom in podjetjem zagotavljali poceni energijo. Prav tako se soočamo z uh, potrebo po postopnem zniževanju emisij eh, CO2 na način, ki bo okolju prijazen. V Evropski uniji se predvsem eh, osredotočamo na zniževanje naše odvisnosti od konvencionalnih virov energije in eh, naš rok je leto 2014 za izpopolnitev notranjega trga na področju energetike. Leto 2015, ko ne, nobena država članica več ne bi bila Eh, ločena od preostale eh, Evrope, eh, je tudi pomemben rok. Mi smo se na podlagi sedanje krize naučili kar nekaj zelo pomembnih naukov, kar zadeva razvoj energetike. Obenem pa je seveda tudi zaščita okolja ključnega pomena. Glede na naše izkušnje v zadnjih letih so prioritete grške vlade naslednje. Najprej doseganje ciljev do leta 2020, potem tudi izpopolnitev političnega okvira za področje energetike v luči perspektive do leta 2030, da bi na ta način zagotovili trajnostni razvoj na tem področju in višjo stopnjo zanesljivosti oskrbe. Upamo, da bodo tudi novi programi na področju raziskav inovacij podpirali doseganje teh ciljev. Eden ključnih ciljev energetske politike je zagotavljanje tega, da energetska politika prispeva k razvoju Evropske unije in da na konkurenčen način lahko sodeluje na mednarodnih energetskih trgih, da na ta način lahko ponudimo konkurenčne cene tudi končnim uporabnikom. Obenem pa moramo zavarovati tudi našo proizvodnjo pred mednarodno konkurenco. Naslednji na vrsti pa je, naslednji na vrsti pa je član norveškega parlamenta. Hvala lepa. Dobro delujoč trg je odvisen od medsebojnih povezav, od fizične infrastrukture. V nordijskih državah imamo že dobro delujoč eh, integriran trg električne energije ki ga omogočamo z več medsebojnimi povezavami v naših eh, državah. To nam je tudi omogočilo eh, vzpostavitev enotnega trga eh, za certifikate za obnovljive vire energije med Norveško in Švedsko, kar nam še bolj, bolje omogoča razvoj trga obnovljivih virov energije. Dobro delujoč trg po naših izkušnjah temelji na medsebojnih povezavah in na izgradnji teh eh, med seboj njih povezoval. Ampak mehanizmi za zagotavljanje kapacitet in mehanizmi, ki se razvijajo v državah članicah, eh, izkrivljajo konkurenco in lahko predstavljajo tudi oviro eh, pri izgradnji takšnih medsebojnih povezav na evropskem notranjem energetskem trgu. Norveška kot eh, država proizvajalka energentov seveda lahko na nek način tudi ublaži takšne fluktuacije v cenah z plinom, nafto in tudi elektriko proizvedeno iz eh, vodnih virov. Pomembno pa je, da zagotovimo stabilno popraševanje. Mehanizme za uh, reguliranje kapacitet je potrebno omejiti, sicer bo upravičnost naših dveh povezav z Nemčijo in eh, Združenim kraljestvom, kar sta dve velike investicije, ki jih za zdaj načrtujemo, um, nekaj, kar ne bo več na tako zanesljivih temeljih in to lahko uniči oba projekta. Hvala lepa. Besedo dobi kolega Vittorio Prodi. Hvala lepa, predsednica. Najprej bi rad povdaril, da je evropska razsežnost pri energiji izjemno pomembna zato bomo morali več uložiti v tehnologije, ki zagotavljajo večjo učinkovitost pri prenosu energije. Predvsem pa potrebujemo rešitve, ki bodo bolj trajnostne. To bo torej glavno ogrodje za našo energijsko politiko zagotoviti moramo večjo učinkovitost, pa ne samo pri enem viru. Mislim, da bi morali uporabljati tudi električno energijo, naprimer za podporo veterni energiji kot neke vrste rezervni načrt. S tem bomo zagotovili večjo učinkovitost. Predvsem pa bi morali zmanjšati potrebo po shranjevanju energije. Uh, Evropska struktura je takšna, kot je. Po mojem mnenju bi morali oblikovati neke vrste euroobveznice na tem področju, sicer v najkrajšem možnem času. Naj podarim še to, da bi morali povezati proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, predvsem iz biomase, in potrebo potem da ohranimo prst in jo zaščitimo pred podnebnimi spremembami. To je sinergija, ki bi jo morali uveljaviti, s tem bi zagotovili večjo kakovost tal in poskrbeli za varno skrbo z energijo. Hvala. Hvala lepa, kolega Prodi. Sedaj pa Ziveski iz odbora za industrijo, naravne vire in tehnologijo iz turškega parlamenta. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. <clears throat> Türk parlamentosu olarak sizleri saygıyla selamlıyorum. Hvala lepa. Spoštovana predsednica, tu vam eh, prinašam tudi pozdrave celotnega turškega parlamenta. No, v Turčiji na področju energetike, kar zadeva integracije na ravni končnih eh, porabnikov. Tudi doživljamo številne izzive, ki bi jih rad to izpostavil. Kar zadeva porabo energentov, bi si seveda Evropska unija želela, da imajo evropejci na voljo zanesljivo oskrbo z energijo na, po dostopnih cenah. In to je seveda zelo pomembno z vidika potrošnika. Ampak, kolikor vem, Evropska unija z vidika svojih razpoložljivih naravnih virov ni ravno regija, ki bi bila v eh, veliki prednosti. Kaspijsko morje, Azija, Bližnji vzhod, to je tista regija v svetu, ki ima na voljo največ energetskih virov. In eh, Turčija tako lahko služi kot eh, nekakšna povezava med to regijo in Evropo, torej med Evropo in regijo, v kateri se nahajajo ti pomembni naravni viri. To je razlog, zakaj Turčija, kar zadeva proizvodnjo in potrošnjo, lahko predstavlja zelo pomemben povezovalni člen. Zadnjih 11 let namreč vidimo, da se je potrošnja v Evropski uniji povišala za 1,6 odstotka, v Turčiji pa smo priča petodstotenemu povišanju. In eh, v zadnjih desetih letih, torej od leta 2002 do danes, je Turčija povečala za štirikrat svojo, svoje kapacitete. Kot veste, je Turčija država z zelo visoko stopnjo rasti. Turčija je že od davnega leta, skoraj da mojega rojstnega leta, povezana z Evropsko unijo. No, žal imamo težave s Ciprom. Severni Cipr je energetsko izoliran in ko govorimo o povezovanju integracije, je pomembno, da to poteka na kar se da izpopolnjen način. Hvala lepa, sedaj pa Rosalind Scott. Iz odbora za kmetijstvo, ribištvo, okolje in energijo izvolite. Gospa Scott. Um, year, Lords... Hvala lepa. Maja letos je odbor Lordske zbornice, ki mu predsedujem, objavil poročilo o energetiki z naslovom Nobena država ne sme biti energetski otok in veseli me, da so številne zaključke našega poročila omenili tudi govorniki danes eh, To še posebej, kar zadeva pomen medsebojnih povezav, kar zadeva izpopolnitev notrnega trga. Ključni izziv, ki ga mi ugotavljamo v našem poročilu, je povezan z investicijami. Naša preiskava je poiskala, da eh, potrebujemo tisoč milijard evrov investicij širom Evropske unije do leta 2020. Nedavno smo imeli v Londonskem sitiju seminar za investitorji na to temo in dobra novica je ta, da je na voljo eh, na milijarde evrov na globalni ravni. Slaba novica pa je ta, da investitorje odvrača negotovost glede političnih usmeritev Evropske unije in držav članic posameznic. Ta energetska trilema je zdaj že dobro poznana, ampak ključno je, da je trajnost, zanesljiva oskrba in cenovna eh, stabilnost ravnovesje, ki ga moramo ohraniti. Odločitve, ki se od, predstavljajo odziv na kratkoročne prioritete, je potrebno na dolgi rok potem izravnati in ta nedoslednost, te spremembe v političnih usmeritvah so tiste, ki odvračajo investitorje. Cilji za leto 2020, kar zdaj obnovljive vire, eh, so bili uspešni pri promociji investicij. Negotovost po tem datumu pa seveda zdaj Eh, škodi zaupanju investitorjev in tudi cilji za tako imenovano dekarbonizacijo mislim, da bi morali biti zastavljeni tudi za daljše obdobje. Na koncu naj še povem, da naše poročilo ugotavlja tudi, da bi morali imeti bistveno več podarka na eh, lokalno proizvedenje energiji in tudi pri spodbujanju potrošnikov pri zmanjševanju potrošnje energije. Hvala lepa, kolega Goebbels. Hvala lepa, gospa predsednica. ko je komisija lansirala to zamisel o notranjem trgu, je obljubila, da se bodo cene znižale. Vsi dobro vemo, da temu pač ni bilo tako. Zdaj nam eh, Filip Lov pravi, da ko pa bo notranji trg izpopolnjen, takrat pa ja, takrat pa cene bodo niže. To preprosto ni res. Iz več preprostih razlogov. Kot prvo, je zdaj konkurence manj, kajti določena velika podjetja zdaj obvladujejo nacionalne trge, kot drugo, večina potrošnikov je nekako uh, ugrabljenih in nimajo nobene možnosti, da bi se pogajali z velikimi podjetji. Tudi ne najbolj velika podjetja so v istem položaju. Seveda se odvračamo, oziroma obračamo stran od uh, jedrske energije, od plina iz krilovca in drugih, in drugih eh, virov. Ampak problem v tem je, da energetski trg nima nobenih drugih možnih eh, virov. Večina energentov, pa naj gre tu za plin, nafto, uran, karkoli že, večina teh energentov se prodaja med državnimi akterji, v, med eh, torej, uh, akteri v državni lasti. In to, kar se dogaja na spot trgih, je v bistvu špekulacija. Vsak tanker se pr prodaja in preprodaja na desetine krat pred pride do uh, namembnega pristanišča. Gre torej za trg, ki ga obleduje par podjetij in lahko privatiziramo, kar hočemo v Evropski uniji in nikoli ne bomo dosegli uh, boljšega končnega rezultata za naše potrošnike. In problem v naši družbi je zdaj ta, da imamo vedno več eh, energetske revščine in tu so potrebne subvencije, če želimo, da bodo ljudje lahko preživeli. Eh, to je v 120 sekundah eh, to, kar lahko povem. Več eh, in bolj natančno bi težko povedal v tem kratkem času. Hvala lepa. Besedo zdaj dobi gospod Magnus Brunner. član avstrijskega parlamenta. Hvala lepa, gospa predsednica, dame in gospodje. Hvala tudi za zelo zanimive prispevke in tudi za to pobudo litovskega predsedstva. Rad bi podal samo tri pripombe. Kot prvo se strinjam, da na dolgi rok, kot je Panev že dejal, moramo opustiti subvencije, subvencije kajti namen vsake subvencije seveda mora biti eh, ta, da razvoj tehnologije pripelje do uh, zrelosti trga. Ampak predvsem premok in jedrska energija sta bila predmet uh, visokih subvencij v preteklosti in mislim, da je treba predvideti različne stopnje uh, oddaljevanja od subvencij, da tudi obnovljivim virom damo priložnost in možnost v Evropski uniji in kot nekatere države članice eh, želijo, eh, bomo le na ta način omogočili energetski prehod. Kar zadeva mm, podnebno politiko, ja, nujno je, da se zagotovi ustrezna infrastruktura, še posebej visoko napetostna prenosna omrežja, ki so tudi ključnega pomena za ta energetski prehod v Evropi, kajti mm, ko veter tam nekje na severu piha, Eh, je pomembno, da ko potrošniki ne potrebujejo energije, da se ta elektrika lahko prenaša tudi vem, v alpsko regijo eh, in eh, pomembno je, da se uporabi ta nova tehnologija za hrambo energije. To je torej ključnega pomena in tu so nujne visoke investicije. V nekaterih državah članicah se že leta, celo desetletja prepiramo o tem, ali je nadaljna izgradnja 380 kV delovodov eh, pametna ali ne in tudi to mislim, da potrebujemo jasne evropske usmeritve. In še tretja stvar, tako imenovano eh, razvezovanje, eh, unbundling. Pomembno je, da se proizvodnjo loči od omrežji, tu ni nobenega vprašanja, ampak po mojem mnenju bodo vsa podjetja v Evropi potem konec koncev eh, žrtve teh velikih energetskih koncernov in to bo privedlo do zelo velikega in intenzivnega razcveta birokracije eh, za to vrstne podvige in tu mislim, da bi Evropska unija morala nekoliko bolj diferencirano pristopiti k temu vprašanju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Maskarenjo poslanec Španije. Hvala lepa, gospa predsednica. Mi se popolnoma strinjamo z vsem tem, kar ste rekli glede notranjega energijskega trga. Strinjamo se s cilji. Že minister je rekel, da potrebujemo ta trg za voljo večje varnosti, boljših cen, za voljo zaščite okolja. Sam bi se dotaknil tega, kar je prej povedal predsednik Busek, namreč, da je treba izboljšati industrializacijo v Evropi, v vseh državah članicah. Zato je res nujno, kot je rekel že predsednik Busek, da izboljšamo cene, da zagotovimo čim nižje cene energije. To je res ključnega pomena. Predvsem pa je treba izboljšati medsebojno povezljivost. Mi pozitivno gledamo na ta seznam projektov kritične infrastrukture, Litovski minister ga je prej izpostavil. Sicer ne vem, ali bomo res dosegli teh 10 odstotkov v predvidenem roku, ko gre za povezljivost, vendar se strinjam s tem, da bi morali zagotoviti sredstva tudi iz evropskega proračuna, zato da bi pomagali tistim državam, ki so trenutno energijski otočki. Cene so seveda pomembne tudi na notranjem trgu, stvari se lahko izboljšajo, mislim pa, da bi morali predvsem analizirati to, kateri dejavniki vplivajo na cene na ravni držav članic pomembno je, da to storimo ne samo z vidika konkurenčnosti evropske industrije v odnosu do tretjih držav, temveč tudi z vidika konkurenčnosti industrije v državi članici in med državami članicami. Mi si želimo biti čim bolj konkurenčni. Vidimo, kakšna je cenovna struktura v industriji. Podjetja v državah članicah se financirajo na različne načine uporabljajo različne stroške dela in tako naprej. Stroški električne energije pa so tisti, s katerimi lahko zagotovimo večjo enakopravnost na notranjem trgu. Moramo vsem čim bolj enakopravne pogoje. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jordan hvala lepa pozdravljam eh, kolege iz nacionalnih parlamentov in jih želim eh, konkretno vprašati o tem kako vidijo nadaljnje oblikovanje notranjega trga. Um, napovedan je namreč že četrti liberalizacijski paket kajti tretji ne zadošča in seveda gre pri vsakem takem paketu za delni prenos pristojnosti na evropski nivo. o subvencijah je bilo že veliko rečeno um, da jih je treba bolj sinhronizirati da je da se morajo zmanjšati na dolgi rok uh, morajo celo da jih moramo celo opustiti ampak zanima me ali se kolegi strinjajo da bi potrebovali enotnejša evropska evropska pravila za subvencioniranje določenih virov obnovljive energije potem vsi se strinjamo da bomo delež obnovljivih virov energije zvišali vemo da to pomeni tudi določene nove dodatne zahteve glede zagotavljanja rezervne moči ali menite da bi morali tudi tu oblikovati nek skupen enotni evropski trg ne pa da imamo osemindvajset različnih modelov eh, kot je recimo capacity market in drugo Potem me zanima, um, kako daleč ste pripravljeni oblikovati skupno energetsko politiko glede do odnosa do različnih verov energije. Recimo, uh, zdaj se soočamo s popolnoma nasprotnim odnosom Velike Britanije in pa Nemčije do jedrske energije. In energetska, nemška energetska politika celo povzroča tehnične probleme v obliki krožnih tokov, tako imenovanih loop currents. Um, to je en sklop vprašanj, drug sklop vprašanj pa so podnebno-energetske politike do leta 2030, tudi to je bilo že omenjeno, gospod Löwe je predstavil, uh, ampak mene pa vendarle zanima, kaj menite vi, nacionalni poslanci, o politikah, ki jih potrebujemo do leta 2030. Eh, kako ocenjujete politike ki smo jih oblikovali do leta dva tisoč dvajset kaj je bilo prav kaj je bilo narobe kaj moramo eh, izboljšati zanima pa me tudi seveda vaš odnos do uh, tržnih mehanizmov na tem področju, do sistema ETS in o tem, ali res potrebujemo leta 2030 spet uh, tri cilje um, in sicer um, cilj za znižanje izpustov toplogrednih plinov, cilj za delež obnovljivih verov energije in cilj za učinkovito rabo energije. Hvala. Grazie Romana, la parola ora. Hvala lepa, Romana. Sedaj pa gospod Ivan, član odbora za gospodarske zadeve iz Polske. Hvala lepa, gospod predsednica. Poljska si prizadeva za doseganje treh ciljev, ki so skarni s cilji Evropske unije. In sicer gre nam za konkurenčni trg, zanesljivo oskrbo in pa trajnostni razvoj, ki upošteva tudi načela varovanja okolja. Kot je dejal gospod Buzek, je ključni nadaljni razvoj konkurenčnega trga energentov in to je zelo pomembno za našo politiko. In to je povezano z naslednjimi vidiki. Medsebojne povezave med sistemi in nadaljna izgradnja nacionalne energetske infrastrukture, še posebej v srednji in vzhodnji Evropi, in tudi nujnost pospešitve izgradnje energetske infrastrukture, eh, tako kar zadeva proizvodno, kako tudi prenosno omrežje in pametno omrežje. Aktivnosti Unije se morajo bolj osredotočiti na izkoriščanje nacionalnih energetskih virov na ozemlju EU. To je tudi seveda povezano z vprašanjem zanesljive oskrbe z energijo. Poljska, tako kot druge države članice EU, ima po pogodbi svobodo odločanja o svojem energetskem eh, spletu in eh, zato bomo v prihodnosti na polskem imeli seveda dovolj prostora tudi za druge tehnologije. Dejstvo pa je, da bo v najbližji prihodnosti premog ostal pomemben eh, del naših energentov, seveda pa se bomo pomikali v više delež obnovljivih virov. Ta struktura bo pomenila tudi povečano uporabo zemljskega plina, zahvaljujoč z novim terminalom na Polskem, ki bo skupaj z terminalom na Krku na Hrvaškem predstavljal alternativni vir za oskrbo srednje in vzhodne Evrope s plinom. Odločilnega pomena za prihodni energetski splet pa bodo seveda odločitve, ki jih bodo sprejemala podjetja, kajti ti so konec koncev investitorji v proizvodne obrate. In eh, z vidika vseh akterjev na trgu moramo torej zagotoviti z ustrezno raven cen tako za gospodinstva, kako tudi za gospodarstvo. Nekatere eh, tehnologije se razvijajo zelo hitro in kot predvideva Evropska komisija, naj bi do približno leta 2020 eh, te obnovljive viri energije že bili konkurenčni na trgu in zato menimo, da je možno postopno uh, odpravljati subvencije za dovolj razvite tehnologije. No, v nasprotnem primeru bo to omejevalo konkurenco na prebujajočem se energetskem eh, trgu in to bo tudi onemogočalo eh, polno operativno delovanje tega trga. Pomemben izziv, s katerim se soočajo države članice in čemu tudi Poljska pripisuje velik pomen, je usmeritev prihodne energetsko-podnebne politike po letu 2030. na področju znanosti, je tudi pomembno spodbujati takšne tehnologije, ki so uh, usmerjene v okolje. Torej, tehnologija čistega premoga je torej tehnologija, ki jo mi podpiramo, kajti to je še vedno gorivo, ki zagotavlja v veliki meri zanesljivo oskrbo z energijo ne le Polske, ampak tudi celotne Evropske unije. Ker mi se je moj čas iztekel, se vam zahvaljujem za pozornost. Imel bi sicer še veliko zapovedati, ampak eh, težko je tako na kratko. Hvala lepa, res vas prosim, da se držite dodeljenega časa. Sicer vsi ne bodo dobili besede. Če bi se vsi obnašali tako kot vi, potem ne bi skoraj nihče več dobil besede. Kolega Kristjan Gigikiru iz odbora za gospodarske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 najti rešitve za zagotavljanje energetske neodvisnosti, pa vam lahko povem, da se mi soočamo predvsem z dvema velikima izzivoma, kar zadeva oskrbo Romunije z zemljskim plinom. Govornik se popravlja, pravi drugi izziv za Romunijo je dejstvo, da imamo v Romuniji velikanski potencial za proizvodnjo energije iz obnoljivih virov, predvsem imamo v mislih eh, hidrocentrale. No, ampak kot rečeno uvodoma, imam tri vprašanja za vas. In sicer, v kakšni fazi je zdaj projekt za regulacijo cen? električne energije. Ali bomo imeli schemo za podporo obnovljivim virom za proizvodnjo električne energije in prav tako me zanima, kakšen napredek je že bil dosežen pri oceni tvegan, kar zadeva izkoriščanje plina iz krilavcev. Sedaj pa gospod Andres Barej iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, gospod predsednica najprej hvala lepa za to razpravo zdi se mi res zelo zanimiva Bi pa predstavnika komisije nekaj vprašala. Rekel je, da državna pomoč izkrivlja konkurenčnost na trgu. Kar devet zadev je trenutno pred sodiščem, bi lahko navedli primere, ki jih preizkujete. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Kakšno časovnico si je zastavila komisija za to, da se dokončno vzpostavi notranji energijski trg, kakšne ukrepe ste predvideli. Zanima me, kaj bo komisija storila na tem področju in kolikšen delež naj bi zauzemali obnovljivi viri energije na prihodnem notranjem energijskem trgu. Hvala. Hvala lepa, gospa Bareja. Sedaj pa z velikim veseljem besedo predajam našemu nekdanjemu kolegu, sedaj predsedniku odbora za gospodarske zadeve iz Slovaške. Mikrofon, Mikrofon. Mikrofon, prosim. Okay. So, I forgot, you know, just it's functional. ja, pozabil sem na mikrofon. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo, gospa predsedujoča. Najprej naj povem, da cenim prizadevanja parlamenta in pa komisije, da bi uspešno dokončali notranji energetski trg in da bi odpravili z energetsko eh, izoliranostjo nekaterih držav. Verjetno se vsi spomnite krize plina v letih 2008 in 2009 dostava plina iz Rusije je bila prekinjena in zato so bile prizadete nekatere evropske države. Moramo si ogledati možnosti za medsebojno povezanost um, električnih in pa plinskih omrežij, tako da se bomo lahko temu prihodnosti izognili. Pozdravljam tudi projekte v skupnem interesu. Slovaška ima dva takšna pomembna projekta. Uh, Eh, povezati želimo plinovode z eh, Mačarsko in pa Polsko in nekatera električna omrežja z Mačarsko. Dobro je, da Evropska komisija in pa druge institucije sodelujejo pri vzpostavitvi teh zelo pomembnih povezav. To je tudi pomemben element harmonizacije energetskega trga. Naj se odzovem na nekaj, kar je povedala Romana Jordan. Uh, Vprašala nas je kot nacionalne poslance, kaj menimo o harmonizaciji nacionalnih pravil in o subvencijah za fosilna goriva in za obnovljive vire energije. Mislim, da je sedaj napočil trenutek, da komisija in parlament poskrbeta za harmonizacijo teh pravil. Nacionalni regulatori pogosto ne ravnajo na takšen način, kot bi morali. Um, po eni strani želimo znižati administrativna bremena, po drugi strani pa želimo zagotoviti neodvisnost teh organov, tako da bomo lahko zagotovili preglednost. Želimo, da bi se naša podjetja lahko rešila iz gospodarske krize, drugače ne bomo našli poti naprej. Zdaj pa gospod Balčis, podpredsednik odbora za evropske zadeve iz litovskega parlamenta. Izvolite. Eh, eh, gerbiamieji kolegos eh, europos energetikos rinkos efektyvumas priklausys tik nuo energetikos rinkos efektyvumo ir nuo rusijos rinkos efektyvumo. Učinkovitost energetskega trga je odvisna od tega, kako hitro bo Evropska unija sprejela odločitev o tem, ali želi investirati v zastarela fosilna goriva oziroma ali želi investirati v uh, Eh, nove eh, obetajoče obnovljive vire energije. Sam želim zanikati ta mit, čež da obstaja ogromna podpora obnovljivim viram energije. Če bi solarna in vetrna energija dobila subvencije, bi ta energija lahko pomenila najbolj konkurenčno energijo v Evropi. To je primer, ki ga dokazuje tudi Danska. 50 let smo podpirali tudi jedrsko energijo, to, ta je dobila velike subvencije. Mislim, da, je, da so obnovljivi viri energije edina edini vir energije, ki lahko zagotovi energetsko neodvisnost in eh, zagotovi um, varno skrbo z energijo v prihodnosti. V Litvi smo imeli referendum proti jedrski energiji. Upam, da ne bo izgrajen nov jedrski obrat. Mislim, da bi morali investirati v mikroenergetske projekte. Vsaka stavba bi morala imeti uh, lastne um, um, plošče za zbiranje sončne energije, za veterno energijo. Tako bi lahko shranjevali tudi energijo, ki jo bodo, uh, ki jo bodo proizvala gospodinstva. Prav tako potrebujemo pametna omrežja, drugače ne bomo mogli na ustrezen način izkoristiti energije iz obnovljivih virov. Uh, Prav tako se moramo boriti proti temu lobiranju, zlasti na področju plina iz skrilavca in pa fosilnih goriv, fosilne energije. Obnovljivi viri energije so lahko zelo učinkoviti, eh, vendar pa se številni iz neznanega razloga proti njim borijo. Hvala lepa. Kolega Benamati dobi besedo naslednji, je pa član odbora za gospodarsko dejavnost, trgovino in turizem iz Italije. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Ja, pri nas ukvarjamo tudi s proizvodnimi dejavnostmi. Vesel sem, da je med razpravo bilo izpostavljeno nekaj, kar je pri srcu tudi Italiji. Potrebujemo notranji energijski trg. Za nas je to nujno Že prej je bilo to izjemno pomembno, v času krize pa je še toliko bolj pomembno. Namreč podjetjem moramo zagotoviti ustrezne konkurenčne pogoje, tako nacionalnim kot evropskim podjetjem. Dve zadevi bi rad izpostavil. Obe tematiki, ki ste jih predstavili, tako infrastruktura kot tudi medsebojna povezljivost in pravila na tem področju, sta pomembni. Ko gre za medsebojno povezljivost, to je res bistvena tema. Ampak tu se pojavlja še eno vprašanje ki bi ga morali upoštevati, namreč kolikšne so naše regionalne proizvodne zmogljivosti. V mislih ima zmogljivosti znotraj Evropske unije in izven Evropske unije. Naprimer, nekateri držav, v nekaterih državah ima na voljo obnovljive vire energije, pri nas imamo možnost proizvajati elektriko in plin. Vse to bi morali upoštevati pri nadaljem razmisleku. Potem je pa tu še strateško vprašanje povezano z dobavo energije. Omenili ste že južni koridor, izkoristiti moramo tudi rezerve, ki smo jih odkrili v vzhodnem sredozemlju. Glede pravil se mi zdi, da bi morali čim hitreje poskrbeti za izvajanje tretjega energijskega svežnja. Zagotoviti je treba prost dostop do nacionalnih energijskih trgov. To je nujen predpogoj, če želimo dati več življenja notranjemu energijskemu trgu na evropski ravni, ki bo konkurenčen in ki bo zagotavljal enakopravne pogoje delovanja za vse operaterje. Še zadnja zadeva. Trenutno se ukvarjamo z opredelitvijo ciljev za obdobje do leta 2030. Evropska komisija se prav tako ukvarja s tem. Uh, Poskrbeti moramo za to, da ne bo prišlo do neravnotežjim. Do tega pa bo prišlo, če ne bomo podprli nadaljnih ukrepov, ki vodijo k uveljavitvi notranjega energijskega trga. Hvala. Hvala lepa. Igor Radenovič, predsednik odbora za gospodarske zadeve iz Hrvaške. Thank you, Madam Chair, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Govoril bom hrvaško. Učinjene. Na začetku mi dovolite, da čestitam pri vseh eh, uspehih, kar zadeva sprejetje in implementacijo tretjega energetskega svežnja v zadnjih letih, še posebej v času litovskega predsedovanja. Če tudi je pred nami še veliko odprtih vprašanj, kot je dejala kolegica iz Slovenije in še nekateri drugi kolegi, se strinjam z vodničari, da je veliki izziv, ki je pred nami, torej izgradnja energetske infrastrukture, predpogoj za boljšo konkurenčnost gospodarstva v naši državno svetovnem tržišču. In sicer preko reindustrializacije, ki je še kako potrebna, kot je pomembno dejal gospod Buzek, je pa obenem tudi nemogoče brez kvalitetne energetske oskrbe. Da bi čim prej dosegli ta cilj, je nujno, da nadaljujemo z uspešnim sodelovanjem na področju regulacije, pa tudi na področju zanesljive oskrbe z energijo, kar bo v končni posledici vplivalo, vplivalo na cene energije za gospodarstvo, pa tudi za potrošnike, kar so nekateri še posebej izpostavili. Veseli me, da Slišimo, da na tem področju lahko računamo ne le na vse evropske države, pa tudi na države v naši soseščini, eh, na vzhodu in na, na eh, jugu, pa tudi na Zahodnem Balkanu. Zato zadovoljstvo vse nas eh, lahko upozorim na to, da rano danes, ko mi tu zasedemo v Bakuju, poteka konferenca, na kateri se potrjuje končna odločitev o južnem toku, s katerim bomo zagotovili oskrbo s plinom iz plinskega polja Šalden iz 2. Na tem zasedanju sodelujo tudi voditelji držav Zahodnega Balkana, ki bodo skupaj podpisali memorandum o razmevanju, kar bo omogočilo izgradnjo plinovodne mreže v teh državah, ki so zaenkrat še dokaj siromašne z vidika same infrastrukture. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Davide Krippa iz Italije. Izvolite. Grazie. Hvala lepa, predsednica. Najprej hvala lepa za vašo gostoljubnost. Hvala lepa tudi, da ste izbrali teme, o katerih se pogovarjamo. Na bolj analitičen način se lotevamo teh energijskih tem in tega sem izjemno vesel. Sam bi najprej rad omenil prekomerno proizvodno zmogljivost. Naprimer v naši državi, pa tudi v nekaterih drugih državah v Evropski uniji se s tem soočamo. Kako se bomo torej soočili s prekomerno proizvodno zmogljivostjo nekaterih držav v Evropski uniji? V Italiji proizvedemo dvakrat več energije, kot jo potrebujemo. Mislim, da bo zaradi tega prišlo tudi do številnih zaprti obratov na evropski ravni. Zanima me, na podlagi katerih meril boste izbirali na podlagi gospodarskih meril ali boste morda upoštevali tudi evropske smernice na tem področju, naprimer izpust CO2, potem kakšne sisteme za proizvodnjo uporabljajo in tako naprej. Mislim, da so to pomembna vprašanja, zato da ne pride do diskriminacije in zato da zagotovimo tudi boljšo prihodnost obnovljivim virom energije. To bo prispevalo tudi k doseganju ciljev. Potem pa še proizvodnja in distribucija energije. Vzpostavljamo pametna omrežja, pametna mesta, se pravi majhni obrati, ki bodo razpršeni povsod po ozemlju. Ne vem pa, kako je to skladno z centraliziranim energijskim trgom, kjer delujejo večji obrati. Zato se mi zdi, da bomo morali imeti na voljo nek prehodni mehanizem, Sicer bodo pametna omrežja in pametna mesta samo ostala mrtva črka na papirju, neka lepa ideja. Če želimo imeti dober energijski trg, moramo stvari zastaviti na drugačen način. Distribucija energije mora potekati na podlagi lokalne potrošnje, ne pa toliko na podlagi tega, koliko energije uvozimo in tako naprej. Če bomo zauzeli tak pristop, bomo storili korak nazaj. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Bazeiziti iz odbora za razvoj, trgovino in industrijo iz Kosova. Predsednik. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislimo, da je zelo dobro, da lahko tukaj izmenjujemo informacije z vami, kajti mi še nismo članica Evropske unije. Kosovo spremlja razvoj svobodnega in konkurenčnega energetskega trga, sprejeli smo številne ukrepe, s katerimi smo želeli poskrbeti za regulativni in pravni okvir. Želeli smo rekonstruirati naš energetski trg, regulirati cene in podpreti regionalne projekte. Kar se tiče zakonodaje na področju energije, naj povem, da smo sprejeli šest zakonov o energiji, o elektriki, o regulativnem organu, o okrožnem ogrevanju in plinu in o um, energetskih podjetjih. Prav tako smo sprejeli številno zakonodajo na področju administracije, metodologije, uredili smo vse to, kaj uh, uredili smo tudi regulativno ulogo ministerstva in vlade. Naj povem, da je naša zakonodaja harmonizirana oziroma usklajena z drugim energetskim svežnjem iz Evropske unije, eh, ki zahteva tudi odprtje energetskega trga in spodbujanje konkurenčnosti naša zakonodaja se ukvarja tudi z drugimi pomembnimi vprašanji. Eh, gre za varnost skrbo z energijo, spodbujanje energije, pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije in eh, energetsko učinkovitost. Kosovo je sprejelo tudi energetsko strategijo. In vse, kar sedaj počnemo na Kosovo v energetskem sektoru, temelji na tej strategiji. Hvala. Anti. Hvala lepa še, gospod Anti Tejhonen iz odbora za trgovino iz Finske kot zadnji. Izvolite. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem za zanimive predstavitve. Um, rad bi spregovoril o lastništvu energetskih omrežij. Tukaj pogosto prihaja do monopolov in uh, stranke morajo plačati stroške za to. Pogosto so ta omrežja tudi zelo regulirana. Uh, moje vprašanje za udeležence je naslednje. Ali se vam zdi pomembno, kdo je lastnik energetskega omrežja, ali je to zasebno ali javno podjetje, oziroma ali se vam zdi, da. Uh, Je treba, da so energetska omrežja v lasti državah članic ali tretjih strani. Se vam zdi, da bi tukaj potrebovali evropsko zakonodajo? Hvala. Hvala lepa. S tem smo zaključili seznamom govornikov. Hvala lepa vsem, da ste se držali dodeljenega časa za govor. Tako smo si tudi zagotovili možnost, da naši gostje odgovorijo. Najprej gospod Neverovič za pet minut. Uh, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, hvala za to priložnost, da sem lahko slišal mnenja nacionalnih poslancev in evropskih poslancev. Ta mnenja pravzaprav potrjujejo, da gremo v pravo smer. Integrirati moramo naše nacionalne sisteme v en sam evropski sistem. To je ta prava smer. Hvala lepa za vaša zagotovila za to, da na ta način želite okrepiti konkurenčnost in da želite na ta način uh, regulirati cene energije in pa plina za naša podjetja in pa potrošnike. O tem bomo razmišljali, ko bomo začeli z najpomembnejšim delom te zakonodaje in sicer je to implementacija. Povedali ste, da je pomembno to, da se le začnemo izvajati to, kar imamo pred seboj da poskrbimo za konkretne rezultate. Torej, na nekaterih področjih moramo pokazati rezultate in zato je seveda izvajanje ključnega pomena. Potem, ko dobimo poročila v svetu, dobimo tudi poročila iz držav članic. Še eno leto imamo do roka za začetek izvajanja pravil o enotnem energetskem trgu. Pripričan sem, da bodo države članice ta čas dobro izkoristile eh, in da bodo poskrbele za to, da rok ne bo zamujen. Hvala lepa, današnja razprava je bila res zelo koristna. Hvala lepa, gospod minister. Besedo sedaj dobi kolega Buzek. Um, uh, Hvala lepa spoštovani kolegi, poslanci nacionalnih parlamentov, hvala lepa za vse vaše pripombe. Naj podam nekaj svojih zaključnih pripomb. O energetskem trgu je, svet, je Evropski svet razpravljal že dvakrat. To se je zgodilo leta 2011 in leta 2013, takrat so o tem razpravljali šefi vlad in držav. No, in Evropski svet, naši premijeji in vodje vlad so se odločili, da ne sme več biti energetskih otokov v Evropski uniji do leta 2015. Do leta 2015 bi naj bili med seboj popolnoma povezani. Tega roka se moramo zavedati. 2015, nič kasneje. Takrat moramo imeti odlične čezmejne povezave. Druga pomembna točka. Uporabnikom prijazen trg. To je izredno pomembno za vse. Pri vsem moramo biti osredotočeni na potrošnike, na zasebne potrošnike, na podjetja. Tukaj moramo izkoristiti tudi možnosti sodelovanja z industrijami IKT. Potrebujemo e-rešitve, ne moremo izgubljati časa za to, da preverjamo situacijo na trgu. Potrebujemo tudi nekakšnega mm, okrožnega svetovalca, posrednika, torej osebo, ki bi lahko svetovala potrošnikom ali pa operaterjem energetskih omrežij. Um, postavljeno je bilo nekaj vprašanj o plinu iz Krilovca, o obnovljivih virih energije. Lizbonska pogodba pravi, da lahko vsaka država članica sama odloči o svoji energetski mešanici, ampak pri tem mora upoštevati seveda vso evropsko okoljsko zakonodajo, to je jasno. To je pa člen 190 Lizbonske pogodbe. Glede na to lahko rečemo naslednje. Lahko preverimo, ali je plin iz eskrilota na voljo v Evropi. To možnost moramo preverjati, to bi lahko koristilo naši oskrbi z energijo in pa na ta način bi lahko postali bolj eh, konkurenčni. Potem še vprašanje v zvezi z eh, lasništvom distribucijskega omrežja. Dejansko ni važno, ali je to omrežje javno ali, zase, oziroma v, javni ali v zasebni lasti. Kaj ti sprejeli smo zakonodajo o ločevanju lastništva zato mora biti omogočen prost dostop do vseh omrežij za evropska podjetja in pa za tuja podjetja. Prost dostop. In pa seveda mora biti ta dostop tudi pravičen. Potem tudi uh, nacionalni sistem plačil mora upoštevati naš enotni energetski trg. Ta odprti skupni energetski trg Evropske unije. Poskrbeti moramo za nacionalne plačilne sisteme še pred dokončanjem enotnega trga. In pa še zadnji dve kratki pripombi. Kolega Goebbels je povedal nekaj pomembnega o energetskih, uh, o energetskih cenah. To je seveda zelo pomembno. Eh, pomembno je, da spremljamo tudi cene plina in pa cene nafte. Pri naslednjih pogajanjih o dolgoročnih pogodbah se moramo tega spomniti. Mi želimo spostaviti tudi prosti trg za plin, tega spostavljamo korak za korakom. Imamo tudi druge maloprodajne trga, ki še niso ustrezno urejeni. In pa še zadnja pripomba. Vesel sem bil, da so se oglasili tudi predstavniki Turčije in pa Kosova. Govorili so o energetski skupnosti. Ehm, mi si seveda želimo, da, Turka, da bi bila Turčija Eh, ne le opazovalka v tem eh, skupnem energetskem trgu, ampak da bi bila njegova polna članica. Zato moramo pripraviti strategijo za energetsko skupnost v naslednjih desetih letih. Sam se čutim odgovornega tudi za to. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku Buzeku. Besedo pa sedaj dobi še Filip Lov, generalni direktor iz Generalnega direktorata za energijo. Kolega Goebel, želite še kaj dodati? Ja, samo še eno vprašanje. Kje je ta prosti trg, ko imamo kartele, kot so OPEC in pa monopolne družbe, kot so Gazprom in lahko bi še nekaj jih naštel? Filip. Hvala lepa, sedaj pa res Filip Lov, ki bo odgovoril na vsa ta vprašanja. <clears throat> Hvala lepa. 22 uh, ehm, predstavnikov je spregovorilo, no in sedaj še en, torej 23 eh, govorov in uh, sam sem si zapisal ta vprašanja. Opravičujem se, če se nisem zapolnil vseh vaših imen. Najprej. Kot odziv na vse prispevke. Zdi se, da imamo vsi pomisleke, ko gre za doseganje skupnih ciljev. Eh, in da dvomimo tudi v korist eh, integracije naših trgov. No, seveda pa moramo upoštevati specifične nacionalne situacije. Glede na nacionalno situacijo mora država izbrati svojo energetsko mešanico in pogosto obstajajo tudi veliki izzivi na področju medsebojnih povezav, zlasti v vzhodnji Evropi. To seveda določa tudi številko konkurentov na trgu. Drugič, če želite razviti vseevropsko politiko, strategijo za določanje cen, potem potrebujemo odprt, odprti trg, zato da lahko na ta trg vključimo nacionalne in eh, mednarodne um, konkurente. Prav tako moramo preučiti možnost trajnostnega izkoriščanja fosilnih goriv tam, kjer eh, ta, ti viri obstajajo. Eh, ti viri obstajajo recimo v Bolgariji, v Cipru, naravni viri plina. Eh, te vire moramo izkoristiti, zato da lahko vzdržimo globalno konkurenčnost. Potem še nekaj besed o plinu iz Krilovca. Če bomo imeli prava, okvirna pravila za trajnostno izkoriščanje plina iz skrilovca. No, v zvezi s tem eh, pripravljamo tudi oceno učinka. Plin iz skrilovca bi lahko pomenil zelo velik prispevek našemu energetskemu trgu, če bo seveda izkoriščen na trajnostni način. Potem še tretja točka, obnovljivi viri energije. Kakor so ti omenjeni v energetskem načrtu, uh, izpred dveh letih. Eh, prav gotovo bodo obnovljivi viri del energetske mešanice v vseh 28 državah. To bo glavni vir dobav za, za, našo, za naš energetski trg, če želimo resno vzeti dekarbonizacijo. Tudi če bomo imeli velike uh, Eh, možnosti shranjevanja CO2, -ja, moramo poskrbeti za obnovljive vire energije in za energetsko učinkovitost. Če želite imeti obnovljive vire v energijo v tem sistemu, morajo biti ti viri konkurenčni, tudi brez subvencij, tako kot to velja za plin. Tudi jedrska energija bi morala biti konkurenčna brez subvencij, če bi naj energetski trg pravilno deloval. Torej, srčika strategija ni samo ta odprti trg, ampak to, da trg uredimo na ta način, da bodo vsi viri energije konkurenčni, tudi obnovljivi viri brez subvencij. Ko bomo imeli primerno tehnologijo, potem moramo imeti sisteme podpore še nedozorelim tehnologijam, tako da bomo lahko obnovljive vire energije uporabili tam, kjer bodo ti najbolj učinkoviti, v Španiji, v Grčiji, torej v tistih državah, ki imajo bodi si veliko vetra ali sonca, potem tudi severna, severno morje. To bo lahko zelo pomembno prispevalo. ne vem, zakaj investiramo v obnovljive vire energije tam, kjer ti niso najbolj učinkoviti, bodi si zaradi vremenskih pogojev, zaradi geografskih pogojev na strani dobave ali eh, popraševanja. Torej, naš cilj mora biti konkurenčno dekarbonizirano gospodarstvo, diversificirati moramo vire energetske dobave, potem bi se nekaj pomenila tudi medsebojna povezanost. Um, um, pogosto prihaja do razdrobitve trga, če ne odpremo trga tudi ne evropskim ponudnikom. Nekateri so, sprše, so se spraševali tudi o tem, ali potrebujemo harmoniziran sistem podpore obnovljivim virom energije, potem ali potrebujemo uh, več eh, discipline pri mehanizmu zmogljivosti. No, od komisije ste dobili decembra smernice eh, za vsa ta vprašanja, eh, stroškovna učinkovitost obnovljivih virov energije in pa mehanizem zmogljivosti. Te smernice se morda zdijo primerne. No, komisija pripravlja tudi smernice na področju državne pomoči in lahko Ste prepričani, da bodo tudi te smernice vplivali na ravnanja držav članic, prav tako pa tudi na raziskave nekaterih kartelnih ravnanj uh, v nekaterih državah članicah? Uh, tukaj bomo prišli do istih rezultatih, kot smo prišli do uh, rezultatov pri ločevanju lastništva. Eh, če torej eh, lastništvo omrežji vodi do oviranja konkurence, namesto da bi pripeljalo do odprtega trga in pa spodbujanja konkurenčnosti. Strinjam se eh, z gospodom Buzekom, da ni pomembno samo vprašanje lastništva, vprašanje je, ali se vsi na trgu obravn obnašajo pravično. In zato moramo izvajati pravila enotnega trga in pa pravila konkurence. Uh, če bomo lahko ugotovili, kakšen je učinek OPEK-a na trg, če bomo imeli za to potrebne dokaze, se bomo lahko na učinkovit način eh, spopadli tudi s tem vprašanjem. Verjetno pa se zavedete trenutnega političnega in gospodarskega ozadja, v katerem živimo, tudi kar se tiče OPEK-a. Komisija se ni obetavljala pri preučevanju Eh, dobav plina iz vzhodne Evrope in komisija tudi ni imela nobenih zadržkov pri tem, da bi privedla pred sodišče nekatere glavne akterje, ki so delovali na energetskem notranjem trgu v Evropi. Če so torej želeli vplivati na cene. Naj povem gospodu Goebbelsu, da še nisem našel uh, informacije o tem, da bi se cene energije znižale zaradi rebelizacije trga. Zato nažalost še nimam potrebnih dokazov. Strinjam se s tem, da je to neumna izjava. No, tukaj je kozarec napol poln ali napol prazen. Energetske cene so se zvišale samo za polovico uh, tega, kar se je zvišal uh, input pri, uh, pri tem. Strinjam se z gospodom Goebbelsom, da je tukaj že bilo doseženega, da je tukaj potrebno veliko napredka, več pozornosti moramo posvetiti malo prodajnim trgom. No in številni predstavniki so povdarjali tudi potrebo potem, da je treba odpriti distribucijske sisteme in da se moramo osredotočiti na decentralizirane oblike energije. Na ta način bomo lahko omogočili nov vstop, nove vstope na trg, nove konkurente na trgu. Torej, veliko napredka bo treba še doseči, ampak skrš še nismo dosegli tega, kar smo si zastavili, sedaj nikako ne smemo obupati. Hvala lepa gospodu lov. Na koncu pa besedo še enkrat dobi kolega Buzek. Us, uh, a, a, a... Hvala lepa. Kolega Goebbels je navrnil, navrgal nekaj zelo pomembnih vprašanj. Strinjam se, ne gre za vprašanje lastništva pri naši zakonodaji. Ehm, zelo pomembna pa je vprašanje ločevanja lastništva. To je ključnega pomena za to, če želimo zagotoviti pravično konkurenčnost na trgu. Ja, tukaj si moramo pač ogledati nacionalne razmere. Ehm, omogočiti moramo določeno stopnjo fleksibilnosti pri izvajanju eh, zakonodaje o ločevanju lastništva. Sistema, sistemi se razlikujejo od države do države in tukaj moramo biti pozorni tudi na administrativna bremena ja, dobro, to je res, ampak brez ločevanja lastništva ne bomo mogli imeti odprtega in svobodnega trga. Zagotovljeno konkurenčnostjo. Odpraviti moramo monopole na naših trgih. Vemo, da imamo težave z državami, z državami OPEK-a. No, uh, plin iz Krilovca je v ZDA tukaj v tem pogledu pomagal, In potem tudi, če si ogledamo zadnjih 10 ali 20 let, lahko opazimo velike razlike v cenah nafte na našem trgu. Kljub temu tako močnemu monopolu. Tukaj je torej prišlo do sprememb. Če želimo zmanjšati monopol družb, kot so naprimer uh, eh, Gazprom, potem potrebujemo druge vire energije, obnovljive vire energije, plini skrilovca. Na ta način bomo lahko razbili tudi te tako zelo velike monopole. Drugače ne bo šlo. E, Hvala lepa. Slišali ste tudi, kakšno je mnenje komisije, kakšno je mnenje parlamenta. Še svet bi nam manjkal pa bi skoraj da imeli trialog, obstaja torej neka dialektika med institucijama. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili te razprave. Hvala lepa za vse prispevke. Za nas je bilo koristno slišati tudi mnenje nacionalnih parlamentov. Hvala vsem iz eh, nacionalnih parlamentov parlamentom, ki ste prisluhnili komisiji parlamentu in svetu. Kot veste, se razprava nadaljuje danes popovdne v isti dvorani in sicer ob treh. Kolega Žemajtajtis bo predsedoval popovdanskem modelu, ukvarjali pa se bomo z energijsko politiko v Evropi, ki naj bi zagotovila trajnostno in konkurenčno rast. vsi poročevalci, ki so sodelovali v razpravi in vsi poslanci. To podarjam zato, ker zaposleni ne sodijo v to skupino. Vsi poslanci so vabljeni na kosilo v restauracijo poslancev v pritličju v zgradbi Altiero Spinelli. Vidimo se čez 15 minut. No, ostali lahko seveda kosite v drugih restauracijah, ki so odprte v parlamentu. Sama bi vas na tem mestu tudi pozdravila in se od vas poslovila, ker me popovdne ne bo. Uh, Moja kolegica podpredsednica bo sodelovala pri popodanskem delu zasedanja. Hvala lepo vsem in se vidimo.